da kar poslušajte to, kar imamo mi zapovedati, tudi tukaj v tem zboru. Mr. Button, Mr. Button, statement... Gospod Button, prejšnja izjava je bila izjava eh, kot eh, odziv na nekaj, kar je bilo povedano v parlamentu. Eh, ni bilo proceduralna pripomba, vaša proceduralna pripomba pa ni na mestu. Zato prehajamo zdaj na glasovanje. Torej, glasujemo o poročilu Valean, o sporočilu Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski skupnosti. Najprej imamo blok amandmajev, kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. Amandma štiri. V dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Amadma 30 in sicer poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. 557 oddanih glasov, 327 za, 221 proti 9 vzdržanih. Amandma 41 po delih, prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del? Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amadma številka 59. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma 77 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Amandma 20. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 74. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 78. Za. Proti? Stržani? Zavrnjeno. Amandma 79 za. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Prehajamo na elektronsko preverjanje. Amandma 79 preverjamo elektronsko. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. 591 danih glasov, 257 za, 331 proti, 3 vzdržani, zavrnjeno. Amandma 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 80 v dveh delih. Prvi del glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. Drugi del glasujemo poimensko. Poimensko drugi del amandmaja 80. Konec glasovanja. 609 oddanih glasov, 255 za, 348 eh, proti, 6 vzdržanih. Zavrnjeno. Amandma 54. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 81 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. Amandma 75 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 3, to je za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 76. V dveh delih. Prvi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 5. Oziroma, amandma 5 zdaj odpade, glede na to, da smo sprejeli 76. Glasujemo o predlogu za izglasovanimi spremembami za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o predlogu zakonodajne resolucije in sicer glasujemo elektronsko. Prosim, če oddate svoj glas. Konec glasovanja. 600 oddanih glasov, 551 za, 24 proti, 25 vzdržanih. Sprejeto. Izvolite, imate besedo. Wait a second. Samo trenutek, prosim. Non funziona la mia macchina. La, la macchina non... Moja glasovalna naprava ne dela. Bo tehnik prišel in uh, zadevo uredil. Kdo ima težavo z glasovalno napravo? Prosim, če dvignete roke. Dva, trije vas vidim tam zadaj. Še kdo? Dobro. Če lahko, prosim, tehniki to uredijo. Tako, zdaj prehajamo na glasovanje o šestih predlogih resolucij o razmerah v Ukrajini. predlog eh, resolucije B721 je omaknen. V odstavku 4 imamo ustni amandma, avtor gospod Preda, izvolite. rad bi predlagal naslednji amandma da zahtevamo od ukrajinskih oblasti ne le da ukrajina ratificira listino o manjšinskih jezikih in o zaščiti eh, eh manjšin konvencijo o zaščiti manjšin ter da ob tem spoštuje tudi eh, pravice manjšin do izobraževanja v njihovem jeziku. Gre za eh, po volilni kontekst in zato mislim, da je potrebno izpostaviti, da zonanja politika Evropske unije temelji na spoštovanju človekovih pravic, vključno s pravicami menšin. Hvala lepa. Hvala lepa. Kdo nas protuje temu ustnemu amandmaju? Ne. Potem lahko kar glasujemo. Kdo je za? proti, vzdržani. S tem je prvotno besedilo za ustnim amandmajem sprejeto. Potem po odstavku 8 imamo amandma 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 14. Gospod Galer ima ustni amandma. Izvolite, gospod Galer. Hvala lepa. Tukaj ne potrebujemo glasovanja po delih. Glasi pa se calls on the commission to align closely the national indicated program 2011-2013 to the association agenda. V prvotnem besedilu pa je ravno obratno zapisano in zadeva pač vsebinsko ne pije vode, zato je to potrebno spremeniti na ta način. Dobro, če nihče ne nasprotuje, potem ne bomo glasovali po delih, temveč glasujemo o celotnem odstavku. Glasujemo torej o odstavku 14, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Odstavek 15. Eh, tudi ustni amandma gospoda Galerja. Izvolite. Hvala lepa. Gre tudi tukaj za samo vsebinski popravek, tako kot je zadeva sedaj formulirana, eh, ni prav. Mislim, da mi ni sploh ni treba zadeve eh, prebirati, kajti konec koncev imate vsi to besedilo tudi v pisni obliki. Kdo temu nasprotuje? Ne. Potem glasujemo. Glasujemo odstavko 15 z ustnim amandmajem gospoda Galerja za. Proti. Zdržani sprejeto. Amandma ena za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Prehajamo na končno glasovanje o resoluciji. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Na dnevnem redu imamo glasovanje o šestih predlogih resolucij glede 13. zasedanja sveta za človekove pravice OZN. Gospod Salafranka želi besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Včeraj v razpravi o osnutku resolucije, o kateri bomo zdaj glasovali, smo obžalovali tudi smrt Olanda Zapate ki je bil delavec kubanski politični, eh, zapornik je umrl po uh, gladovni stavki, potem ko je bil uh, več let v nečloveških razmerah zaprt. Komisija je obsodila to dejstvo in zato vas prosim, eh, predsedujoči, če lahko posredujete tudi sožalje Evropskega parlamenta družini gospoda Zapate, ki jih zdaj trpinčijo tudi okrog organizacije samega pogreba. Eh, gospoda Zapati. Zato vas eh, prosim, če lahko obsodite ukrepanje kubanskih oblasti v tem primeru. Eh, gospod Sančes je to okvalificiral za prikriti umor in upam, da bo naša izjava vsaj izzvala tiste, ki se želijo oddaliti od častnega delovanja eh, tega sveta. Eh, mi želimo edino, da se človekove pravice in pravna država spoštuje v obenjeni državi. Hvala lepa. Jasno je, da bomo posredovali svoje sožalje družini umrlega. Torej, predlog resolucije GUE, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prehajamo na predlog resolucije petih političnih skupin, amandma 1, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 2, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. Amandma 4. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 3. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Gospod Brok, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Imamo ustni amandma k odstavku 10, namreč, da bi opravili ločeno glasovanje. Tu je namreč, gre za to, da menimo, da je ta koncept o protokolu o diskriminaciji, rasni diskriminaciji in eh, drugih oblike diskriminacije eh, vsebinsko napačen. Zato menim, da je potrebno tem glasovati ločene, kajti po mojem mnenju eh, ni možno, da sem ne vključimo tudi diskriminacije verskih eh, skupnosti in eh, manjšin. Ta pomen povrstne diskriminacije mora biti enak kot diskriminacija vseh drugih vrst. In eh, mislim, da takšna drugačna obravnava diskriminacije verskih skupnosti ni spremljiva, zato predlagamo ločeno glasovanje. Thank you. Eh, spoštovani kolegi. Gospod Brok je podal predlog za ločeno glasovanje, ampak eh, rok za, to je, za takšen predlog je že potekal. To torej pomeni, da moram najprej glasovati sploh o tem, ali sprejemamo ta predlog na glasovanje. Kdo je torej za to, da sploh glasujemo o tovrstnem glasovanju? ne glasujemo zdaj o vsebini, ampak o tem ali sploh glasujemo o tem. Za, proti, vzdržani. Dobro, bomo preverili, prosim. Ponavljam, ne glasujemo o vsebini tega predloga, glasujemo zgolj o tem, ali bomo sploh sprejeli na glasovanje ta predlog o ločnem glasovanju. Še enkrat, kdo je za to, da glasujemo? ločeno. Odpiram glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z nekaj glasovi, to torej pomeni, da ne bomo imeli ločnega glasovanja glede odstavka 10. Prehajamo na glasovanje o odstavku 17. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto preverjamo elektronsko. Elektronsko preverjamo odstavek 17. Konec glasovanja. Sprejeto 316 glasov za. Amandma 5 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Odstavek 19. Za proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 20. Za. Gospod Brok, izvolite. Predsedujoči, tudi tu bi prosil za ločeno glasovanje. No, Martin, daj mi možnost, prosim. in sicer predlagamo, da bi črtali par besed v zadnjem stavku in sicer, da bi ločno glasovali o besedah po mnenju Evropske unije oziroma po stališču Evropske unije. Prosim, če lahko torej ločno glasujemo o tem. Spoštovani kolegi, isti postopek kot prej. Najprej glasujemo sploh o tem, ali sprememo ta predlog na glasovanje. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Ne bomo glasovali po predlogu gospoda Broka. Torej. Ja, očitno se niste naučili, pa bomo preverili. Elektronsko preverjamo torej elektronsko glasujemo o tem ali sploh jemljemo na glasovanje predlog gospoda Broka. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 331 glasov proti. Torej, glasujemo zdaj o odstavku 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Odstavek 27. Za. Proti. Vzdržani, sprejeto. Glasujemo o celotnem predlogu resolucije. Za. Proti. Vzdržani, sprejeto. Na dnevnem redu Imamo predlog resolucije odbora za pravice žensk o programu OZN za pravice žensk Peking plus 15. Kdo je za? Odstavek 6, oprostite, odstavek 6, kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. Odstavek 8. Za. Proti? Zdržani sprejeto odstavek 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 2 in sicer v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. Amadma 3, prav tako po delih, prvi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Dobro, preverjamo elektronsko. Amadma 3, prvi del. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 320 glasov za, 246 proti, sprejeto. Drugi del, amandma 3. Za? Proti? Držani? Sprejeto. Drugi del amandmaja 3. Za? Prosim, če lahko dvignete roko proti. Mislim, da sprejeto, ampak preverimo. Preverjamo elektronsko, prosim. Glasujemo o drugem delu amandmaja 3. Konec glasovanja. Sprejeto. 430 glasov za, 149 proti. Odstavek 10. Poimensko, prosim glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma ena. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Uvodna izjava E. Za. A se opravičujem, pravi predsedujoči. Tako je, da. Uvodna izjava E. Še enkrat, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Uvodna izjava F. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Uvodna izjava G, amadma 4. Kdo je za? Amandma 4. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Končno glasovanje. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Čestitke. Prehajamo na glasovanje o poročilu gospoda Vladimirja Manke o spremembah načrta prihodkov in odhodkov parlamenta za proračun za leto 2010. Glasujemo poimensko, amandmajev ni. Glasujemo o celotnem predlogu resolucije. Glasujemo. Konec glasovanja. 605 danih glasov, 430 za, 117 proti, 850 zdržanih sprejeto. No, še zadnje glasovanje za danes. In sicer poročilo gospe Marije Dočev Petrav Neves o zeleni knjigi o reformi skupne ribiške politike. Amandma 23. Poimensko, prosim. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 24. Poimensko, prosim. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 11. Za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma 34. Za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma. Želite, da preverimo elektronsko? Prav, preverimo elektronsko. Amandma 34, prosim, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto s 309 glasovi za. Amandma 36 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amandma 12 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 6 za. Ne, se upravičujem. Poemensko moramo glasovati o amandmaju 6. Tako je. Odpiram glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 365 glasov proti 241 za. Odstavek 12. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Preverjamo. Prav, preverjamo odstavek 12. Elektronsko, prosimo, dajte svoj glas. Konec glasovanja. Sprejeto 343 glasov za. No, samo toliko, da veste da dobro vidim. Lahko preverimo. Sploh ni problema, lahko vsak, vsako glasovanje upravimo elektronsko. No, prehajamo na amandma 13 zdaj in sicer poemensko. Amandma 13, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno z 295 glasovi proti. 291 za. Amandma 7, zopet poimensko. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 31, poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Amandma 35. Za. Proti. Vzdržani. Ja, preverimo. Glasujemo o amandmaju 35 elektronsko. Prosimo, dajte svoj glas. Konec glasovanja. sprejeto. 324 glasov za. Amandva 14 za. Proti. Stržani. Zavrneno. Odstavek 25. Za. Proti. Stržani. Sprejeto. Amandma 15. Za. Proti. Stržani. Zavrneno sprejeto. Odstavek 32, poimensko. Oddajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 33. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 16 poemensko. Poddajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 37 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 38. Za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. Amandma 17. Za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. Odstavek 47. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Eh, amandma 18, poemensko. Dajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 531 glasov za. Odstavek 56 v dveh delih. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti vzdržani, sprejeta. Odstavek 57. Za. Proti. Vzdržani, sprejeto. Amandma 1. Poimensko. Oddajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 25. Zopet poimensko. Oddajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Od stavek 75 v dveh delih. Prvi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 32. Poimensko. Prosimo, dajte svoj glas. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 26. Poimensko, prosim. Oddajte svoj glas. Konec glasovanja. zavrnjeno. Amandma 33. Pojmensko. Oddajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 39 je s tem brezpredmeten. In prehajamo na odstavek 86 za. Proti? Zdržani? Sprejeto. Amandma 19. Poimensko, dajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 40. Za. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Odstavek 99. Poimensko, prosim, dajte svoj glas. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 101. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Odstavek 102. Poimensko, oddajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 104. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 106. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 8. Poimensko dajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 111. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 114. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amadma 27. Poimensko oddajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 28 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Odstavek 121. Poimensko. Dajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja sprejeto. Amandma 41 za. Proti. Vzdržanje. Zavrneno. Amandma 20. Poimensko. Dajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 21. Tudi poimensko. Dajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 124 v treh delih. Prvi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Tretji del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Prehajamo na amandma 22 in sicer poimensko, dajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 135. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 29 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amadma 30 za. In sicer poimensko glasujemo. Amadma 30 poimensko. Prosimo, dajte svoj glas. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amadma 9 za. Proti? Vzdržani? Preverimo, prosim. Preverjamo amandma 9. Oddajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 310 glasov za, 281 proti. Amandma 2. Poimensko, dajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 3. Poimensko, dajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava G. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Uvodna izjava L, poimensko. Oddajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava R, poimensko. Prosim, oddajte svoj glas. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 10. Kdo je za? Proti? Držanje? Sprejeto. Hočete preverjati? Ne. Uvodna izjava AC po delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani, sprejeto. Drugi del, za. Proti. Zdržani, sprejeto. Amandma 4. Poimensko, dajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 5, poimensko. Oddajte svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava AS po delih. Prvi del za. Proti držani sprejeto. Uvodna oziroma uvodna izjava, a se drugi del za, proti, držani sprejeto. Uvodna izjava A, U, poimensko. Za, proti, držani sprejeto. Prehajamo na končno glasovanje in sicer poimensko tokrat. E, Oddajte no, svoj glas, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 456 glasov za, 50 proti, 65 vzdržanih. Čestitke poročevalki. Se bo pa še. spoštovane kolegice in kolegi, predtem prehidemo na obražitve glasov, naj povem, da smo od sveta prejeli stališče po prvem branju in pa tudi stališče komisije glede vprašanja, katerega naslov bo še objavljen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 Najprej začnemo z poročilom Valean. Besedo dajem gospodu Balcu. Ker je Balček dologo. Eh, Gospod predsedojoči, dve minuti odmora, prosim. Dve minuti za to, da bodo, ne, eno minuto, eno minuto vam dajem, pravi predsedojoči, eno minuto dobite. Dear colleagues, please, uh... Kolegice in kolegi, ker imamo obrazlič, obrazložitve teh glasev, vas prosim, da se pogovarjate zunaj. Najlepša hvala. Yeah.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 prehajamo na obrazložitve glasov o poročilu gospe balean gospod balzon imate dve minuti hvala lepa ta rezolucija je bila pozitivna šlo je za zbiranje podatkov držav članic za klasificiranje teh eh, podatkov in za to, da se podatki dajo na razpolago gospodarskim subjektom. In čisto prav, eh, na ta način ta rezolucija posega v delovanje trga. Kakorkoli že, Evropski parlament pa je potrdil eh, predlog, ki je v nasprotju s tem in meni, da je namen naslednji. Na ravni EU mora biti vsak ukrep neutralen in ne sme posegati v delovanje trga. Večina v tem parlamentu se še ni naučila lekcije, ki jo je prinesla finančna kriza in eh, še vedno zagovarjajo dogme neoliberalizma. Na takšnem strateškem področju je to nesprejemljivo in zato sem glasoval proti. Gospod predsednik, das funktionieren einer infrastruktur Infrastruktur v Evropski uniji je pomembno za razvoj našega življenjskega standarda. Tudi uh, v okviru vseh varnostnih politik je bistvenega pomena energetska varnost. Že zaradi tega je nujno, da Evropski parlament ne samo, da sodeluje v tej razpravi, temveč eh, da uh, so odloča in to pomembno so odloča. Zato pozivam komisijo, da to politiko sprosti, da jo deblokira in da pusti parlamentu, da uh, eh, so odloča in to pretežno v njem. Gospod Črnecki, minuta. Eh, Hvala lepa, predsedojoči. Čisto na kratko. ta celotna zamisel je sicer pravilna. Še posebej mi je všeč, da podarjamo gospodarski vidik. Ampak, če že govorimo o tem, potem bodimo vsaj dosledni. Namreč eh, tudi okoljske in eh, ekološke teme so bile ključni argumenti, ki so govorili proti zamisli o plinovodu Severni tok. In ti zelo pravilni, znanstveno dokazani argumenti eh, so bili odrinjeni v stran in eh, ob vsem je prevladal politični argument. In mislim, da moramo pri vsem tem imeti v mislih to, da ne sme biti politika dvolična in bojim se, da je pri severnem toku strani številnih držav Evropske unije bilo ravno tako. Lepo. gospod paška minuta na začetku roku 2009. Hvala, gospod predsedajoči. Na začetku leta 2009 se je izkazalo, da države članice Evropske unije niso sposobne pomagati ena drugi, ko pride do izpada dobave elektrike ali plima. Ves, zahodni in vzhodni del Evrope in tudi celo srednji del Evrope torej niso med seboj poved, povezani in to je kritičnega pomena. Države članice morajo zaradi tega posredovati svojim dobaviteljem več podatkov o svojih potrebah. Evropska komisija ima te podatke in lahko oceni, kje so najbolj šibki deli tega celotnega sistema. Na ta način lahko eh, Evropska komisija tudi obvesti države članice, kakšne so rezerve v celotni Evropski uniji, kje so premajhne. Mislim, da je tukaj treba tako svet kot tudi komisijo podpreti, ker zadeva nadaljne posredovanje podatkov o energetiki, to nam lahko prinese samo koristi. Eh, Sedaj pa rezolucija o Ukrajini. Besedo ima gospod Uspaskis eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želel bi podariti, da osebno podpiram rezultate volitev v Ukrajini. Želo sem vesel, da so ljudje dobili priložnost izraziti svojo voljo. V Ukrajini niso samo oblasti tiste, ampak tudi ljudje, ki želijo napredovati po poti demokracije. Ravno tako upam, da bodo te volitve Ukrajino približale Evropski uniji in te volitve lahko prispevajo tudi k izgradni mostu med Evropsko unijo in Rusijo. Lahko smo veseli rezultatov teh volitev in upam, da bo bomo kmalo eh, doživeli tudi liberalizacijo vizumskega režima. Gospod Kalinovski. Gospod predsedujoči, resolucija o razmerah v Ukrajini je uravnotežena in objektivno odraža realnost. In mislim, da lahko Ukrajini samo želimo, da bo uspešno rešila gospodarske probleme in da bo tudi eh, družba naklonjena evropske prihodnosti v Ukrajini. Prav tako naj povem, da je predsednik eh, odlikoval Stefana Bandero in pa nekaj eh, organizacij, OUN in podobnih organizacij, ki so odgovorne za poboje polskih prebivalcev eh, v današnji zahodni Ukrajini. 120 tisoč Poljakov je bilo umorjenih strani teh uh, nacionalističnih skupin. Sicer želim vse dobro v Ukrajini, ampak upam, da bo to vrstno eh, povzdigovanje nacionalizma vendarle obsojeno. E- Hvala lepa, gospod predsedujoči. Imela sem to priložnost, da sem bila opazovalka v prvem krogu predsedniških volitev v Ukrajini v imenu Evropskega parlamenta in moram povedati, da je ukrajinski narod prešel to preizkušnjo uspešno. Volitve so bile eh, dobro eh, opravljene, kljub eh, v zadnjem trenutku sprejetim spremembam volivne zakonodaje. Danes seveda Ukrajina potrebuje gospodarsko, politično in siceršnjo podporo in kljub spoštovanju izbire ukrajinskega naroda, mislim, da moramo okrepiti pomoč Ukrajini, da bo prešla eh, težave, s katerimi se sooča. Evropska unija mora dati jasen signal, da so vrata Ukrajine v Evropsko unijo odprta. Če je, Ukrajini, če je Evropski uniji res do Ukrajine, eh, potem je prvi korak odprava vizumske obveznosti za državljane Ukrajine. Upam, da bo sprejetje današnje resolucije pospešilo delo na tudi implementaciji teh eh, odločitev. Hvala lepa. Hvala lepa, eh, gospod Črnecki. Šovenčonci, šovni panjstvi. Gospod predsedujoči, dame in gospodje, tudi jaz sem eh, imel to čas, da sem bil eden od opozovalcev prvega in drugega kroga predsedniških volitev v Ukrajini, podobno kot pred nekaj leti. Želel sem povedati to, da bi morali Ukrajino obravnavati kot partnerja in da ne bi smeli posegati v odločitve ukrajinskih voljivcev. Eden od eh, voditeljev skupine ALDE, liberalcev v tem parlamentu, je dejal, da bo novi predsednik promoskovski. Novi ukrajinski predsednik bo svoj prvi obisk opravil v Bruslju, tako da mislim, da velja ukrajinske politike soditi po dejanjih, ne pa po nekih eh, tovrstnih izjavah. Ukrajina je naš partner in mislim, da moramo čim bolj skrajšati njeno pot v Evropsko unijo in veselim se tudi eh, tega, da je novi predsednik tudi zavrnil sprejetje eh, dekreta, s katerim je bilo dano, dano odlikovanje človeku, ki ima na svojih rokah kriza v smrt več kot 120 tisoč Poljakov. Gospod Angorakos, sam sem glasoval proti temu predlogu resolucije, zato ker menim, da ta resolucija predstavlja poseganje v notranje zadeve Ukrajine in vsebina, po mojem mnenju, ni sprejemljiva. Drugič, menim, da Ukrajincem pristop eh, k eh, Evropski uniji ne bi nič dobrega prinesel, samo trpljenje. Saj vemo, kakšne posledice so trpile druge države zaradi prestrukturiranja. Potem je pa tu še en razlog, iz katerega sem glasoval proti. In sicer omenjajo se stvari, ki so povezane z vojnimi zločini in tega ne more sprejeti. Gospod Paska, prosim. Slovo, predseda. E, politické vedenie... E, Hvala, gospod predsedujoči. Politično vodstvo v Ukrajini se je sedaj spremenilo. Vendar e, državljani Ukrajine so ostali enaki. Revni, živijo v drželi, ki je sicer bogata in ima veliko perspektivo. Zaradi tega bi Evropska unija morala nadaljevati z dialogom z Ukrajino. To, kar je treba poskusiti, je biti bolj učinkovit pri tem uh, dialogu. Ukrajina potrebuje našo pomoč in to ne politiki v Ukrajini, temveč eh, njeni prebivalci. Na podlagi sodelovanja med Evropsko unijo in Ukrajino je moč doseči marsikaj, pozitivne impulze je moč dati Ukrajini in mislim, da je te pobude treba eh, še naprej uresničevati. Hvala. Hvala lepa. Kar zadeva Ukrajino, potem bo te pa dali tudi besedo za eh, rezolucijo Valjan. Sedaj za Ukrajino, prosim. You, Gospod Hanan, hvala lepa. Sovjetski komunizem je bila najbolj morilska ideologija, ki jo je oblikovalo človeštvo. Eh, bila je več ljudi kot katerikoli drugi politični sistem. In eh, zlasti v Ukrajini je bilo veliko žrtev tega režima. Ta strategija se eh, nadaljuje, ime Ukrajina pomeni rob in tu imamo rob oziroma mejo med eh, dvema velikima blokoma. In na obeh eh, straneh so rivalne ambicije. Kaj lahko naredimo, da bomo koristno pomagali tej državi? Lahko jim ponudimo, da odpremo svoje trge. Ukrajinci so izobraženi in pridni ljudje, ampak imajo dokaj konkurenčni eh, izvoz. In če jih bomo spustili v EU, bomo s tem že izboljšali njihovo kakovo življenja. Eh, namesto tega pa zahtevamo več birokracije od njih, eh, nove zmogljivosti in tako naprej. Tega ne zahtevajo, ne potrebujejo naših lekcij, ampak potrebujejo samo priložnost, da bodo svoje proizvode lahko prodajali. Hvala lepa. Gospod Hanan, sedaj pa imate besedo za eno minuto o poročilu Valjan ker smo pozabili eh, vaše ime namestiti na seznamo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Dejstva. Eh, poskušamo, eh, poskušamo vključiti v našo obstoječo miselnost. Psihiatri imajo za to posebno ime, kadar ni na referendumu nobenega glasu oziroma ko so glasovali proti, so eh, rekli v Evropi, da eh, si ljudje želijo več Evrope. In enako se dogaja s trenutno gospodarsko krizo. V krizi smo, ker nimamo več denarja. Vse smo porabili, porabili smo eh, državna sredstva, kredite in sedaj slišimo, da je treba porabiti še več. Več potrebujemo infrastrukturnih projektov, večji proračun potrebujemo. Gospod predsedojoči, to je še ena doza za zdravila, ki je povzročilo bolezen v prvi vrsti in kam bo ta proces eh, pripeljal do brezposelnosti, do stagnacije in do še večje krize. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gremo naprej. In prehajamo na svet za človekove pravice Združenih narodov. Gospa eh, Andriken, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Resolucijo sem podprla. Vseeno pa bi želela eh, povedati nekaj stvari v zvezi z Golstonovim poročilom, na kar se tudi navezuje rezolucija. Golstonovo poročilo je pokazalo, da preiskave, ki jih izvajajo strani v konfliktu, običajno niso objektivne. To poročilo kaže, da niti ena, niti druga stran ni izvedla ustreznih preiskav domnevnih kršitev vojnega prava. Ravno tako moramo pozdraviti dejstvo, da je bilo pred nedavnim poročilo popravljeno, sedaj je manj kontroverzno, jezik je manj. Uh, zagrenjen in zato je poročilo bolj spremljivo. Iz tega se moramo naučiti to, da se moramo potruditi, da bo Evropska unija bolj vključena v proces, ne šele takrat, ko gre za preiskave domnevnih zločinov, ampak da bo vključena tudi proaktivno, preventivno, kot aktivni akter na Bližnjem vzhodu. Hvala lepa. Gospod Kastler. Spoštovani predsedujoči, gospe in gospodje. V imenu EPP-ja in svojega kolege eh, gospoda Broka bi želel podariti, da sem pretresen, da danes nismo vključili amandmaja, ki se nanaša na eh, krščanske in druge verske manjšine. Značilno je postalo, da kadarkoli govorimo o človekovih pravicah, del ljudi, eh, ki jih zaradi verskih prepričanj preganjajo, ne vključimo v zahtevo po večji zaščiti. In to je obžalovanja vredno. Danes torej nismo mogli vključiti v to poročilo tematiko, ki je odločilnega pomena za prihodnost v svetu. Moramo varovati pravice verskih manjšin, ne glede na to, kakšne so in kdo jih krši. Če se Evropski parlament zauzema za temeljne človekove pravice, potem bi to morali biti narediti. Zato sem glasoval proti temu poročilu oziroma tej resoluciji, ker verske manjšine niso bile vključene. arvoisa puhemies aivan kuten herra Kassler tuossa edellä totesi niin meidän Hvala lepa. Podpiram to kar je povedal ravno kar gospod Kessler. Upala sem na drugačne rezultate tega glasovanja. Žal. Pa se je večina odločila drugače, da ne bo zagotovila enakega varstva za verske mašine, ki so enako pomembne prav tako pomembne kot eh, manjšine. Dejansko moramo zaradi tega razmisliti o vlogi sveta Združenih narodov za človekove pravice. Izgleda, da je predvsej neobjektiven. Golsonovo poročilo je samo en primer več tega, kako eh, so ta svet zauzeli ljudi, ki imajo svoje lastne politične agende. In prenednavnim je bila sprejeta resolucija proti Izraelu. Evropska unija mora spremljati, kaj se dogaja v tem svetu. Gospod Hanan. Gospod predsednik, od konca eh, hladne vojne se je postavila nova revolucionarna doktrina, ki se nanaša na Združenih narodov. Tu pa obtvaja obstaja tveganje. Zakoni naj ne bi izhajalo iz nacionalnih eh, legislatur, ampak naj bi zakone usiljevala mednarodna tehnokratija, ki dela po svoji vesti. V bistvu smo s tem postavili na glavo 300 let demokratičnega razvoja. Sedaj smo se oddaljili od ideje, da ljudje, ki sprejemajo zakone, morajo tudi preko uh, volilne skrinice odgovarjati svojim sodržavljanom. In S tem smo se oddaljili eh, tudi od eh, ideje, da morajo biti zakonodajalci odgovorni. Preko teh instrumentov eh, imamo sedaj možnost, da posegamo izven meja držav članic in da usiljujemo svoje lastne želje drugih, ki te želje so včasih pro, v nasprotju z eh, željami eh, lokalnih populacij. Jaz bo, ko je rekel, to, kar smo naredili, je eh, državni odar. Je sicer eh, prijazen, eh, ne nasiln, ampak še vedno je to državni udar. Sedaj pa poročilo Peking plus 15. Gospod Papa Nikolao, za eno minuto. To tema tis isotas ton filom sti parusa fasi erhete antimeto... Vprašanje enakosti med moškimi in ženskami se srečuje še z eno dodatno težavo v EU. EU je sicer dosegla določen napredek na tem področju, ampak trenutno obstaja nevarnost, da bo trenutna kriza ta napredek izničila. Politike, ki jih izvajajo, lahko uh, to Eh, omogočijo ali pa po drugi strani te politike lahko pomagajo, da eh, ponovno oživimo gospodarstvo. Politike, ki spodbujajo enakost med moškimi in ženskami, zaslužijo našo podporo. Ta podpora mora biti odločna in to še toliko bolj v sedanjem času. Sedaj pa poročilo o proračunu za leto 2010, to je rebalans proračuna. Eh, gospod Venegan za dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Mislim, da bi nas moralo biti sram tega, kar smo ravno kar eh, potrdili, tega rebalansa proračuna. Veliko držav se trenutno sooča z veliko gospodarsko in eh, finančno krizo veliko ljudi izgublja eh, delo, mi smo si pa dovolili, da smo si sedaj predvideli več denarja in več eh, ljudi. Eh, to bodo pa plačali naši davkoplačevalci, kajti vsi vemo, da bodo te dodatne stroške krili naši naši delodajalci in tu bojo v glavnem dobili nova mesta tisti socialisti, ki so na zadnjih volitvah izgubili svoja delovna mesta. To bo pomenilo tudi veliko denarja za politične stranke in druge fondacije. E, mi smo sicer imeli veliko e, argumentov, e, ampak drugi argumenti, kako dobiti toliko denarja, so bili še preprečljivejši. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Portas, zaguje dve minuti. Hvala lepa. Rebalans proračuna, ki smo ga ravno kar sprejeli, 13,5 eh, milijona, ki bo začel veljati šele 1. maja, ni eh, ravno dobra rešitev. Kajti del eh, tega denarja naj bi bil namenjen izboljšavi človeških virov v parlamentarnih odborih in skupinah. Eh, in tu bi lahko postavili kašno vprašanje. Eh, Eh, in končno tudi sprejeli, kaj, eh, kaj ti eh, Lizbonska pogodba je povečala predstojnosti parlamenta, ampak 8 milijonov evrov več za dodatne pomoč. Naslednje leto bo 16 milijonov na mesto 8 milijonov. To se mi zdi pa pretirana številka. Tudi zato, ker bomo naslednje leto imeli še eno povečanje 100 tisoč evrov na mesec za člane parlamenta in eh, to bo potem zneslo 32 milijonov evrov. In to v času, ko vidimo, kako raste brezposelnost in kako se širi socialna kriza po evropskih državah. In zato ni pametno, da se povečuje uh, Eh, denar za člane Evropskega parlamenta, istočasno pa nismo bili dovolj pogumni, da bi znižali stroške, to smo imeli pravico narediti kot člani tega parlamenta in to bi bilo tudi čisto upravičeno. Ne razumem, kako lahko nek član Evropskega parlamenta, ki potuje, prejme 300 evrov za svoje stroške poleg dnevnice in eh, pokritja drugih eh, stroškov. In poleg vsega je to tudi neobdavčen prihodek. Mislim, da bi se morali pogovoriti o tem, kako izboljšati svoje delo, kako bolje delati zakonodajno, ampak to pa ne pomeni, da imamo pravico obračati hrbet drugim v Evropi. Gospod Hanan, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, presrečna sem, da se strinjam s gospodom Portašom in komunistično skupino o tem vprašanju. Po celi Evropi, od Irske do Latvije, se vlade bojujejo eh, s finančno krizo, zmanjšujejo stroške. Mi v tej hiši pa masivno povečujemo svoje izhodke, tako relativno kot absolutno. Povečujemo na, eh, nagrade, proračune za člane in za zaposlene. In eh, to, eh, to, kar piše o tem poročilu kot opravičilo, je zelo zanimivo. Pravi, da je razlog za eh, večja odgovornost, ki jo prinaša Lizbonska pogodba. Na določen način je to res, ampak ne na način, kot je mislil avtor vidimo, da se birokracija eh, širi in primarna funkcija Lizbonske pogodbe je zagotoviti dodatno delo in eh, prihodek vsem tisočem ljudi, ki so sedaj posredno ali neposredno odvisni od EU za svoje življenje. In, eh, Eh, naših voljivcev pa nismo vprašali, kaj si o tem eh, mislijo. In jaz bi bil presrečen, če bi to vprašanje predstavili tudi svojim eh, voljivcem, tako da bi videli, če bi oni to potrdili. Zelena knjiga o reformi skupne ribiške politike sedaj dajem besedo gospodu Uspakihu za eno minuto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 In zato je zelo težko eh, ugotavljati, ali ena država bolje skrbi za svoje staleže kot druge. Zato je toliko razprav. Če si pa pogledamo znanstvene podatke, pa lahko vidimo, da je precej eh, eh, vrst rib ogroženih. In zato moramo sprejeti skupne odločitve ne samo na ravni EU, ampak tudi na globalni ravni. In zato je ta korak, ki ga je naredila EU, dobrodošel in to je tudi dober primer, dober vzor za tretje države. Upam, da bo ta odločitev, odločitev, ki omenja tudi skupne analize, torej upam, da bo ta odločitev pomagala eh, podjetjem, ki se eh, ukvarjajo z ribištvom in tudi državam. Ravno tako upam, da bomo s to očit, eh, odločitvijo lahko zaščitili ogrožene staleže rib. Zato podpiram. Gospa Dodds. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Danes nisem z veseljem glasovala proti temu poročilu, kajti v njem je veliko potencijalno pozitivnih vidikov skupne ribiške politike. Vendar dejstvo je, da pri nas skupna ribiška politika ustvarja kaos in ogromne izgube. Ribiči na severnem Irskem zaradi tega, ker jim morajo zniževati svoj ulov zaradi kvot, izgubljajo ogromno. Bele riba belo ribo sedaj lovi na mesto 40 ribiških plovil samo šest. Pravila, ki se nanašajo na Severno morje in če jih uporabljamo v, na Severnem Irskem, so takšne, da so daleč od realnosti. Samo nekatere mreže, za katere smo se dogovorili, da jih bomo dovolili kot uporabo, ne omogočajo uh, ribičem prilagoditi svoje ribolovne prakse novim metodam. Gospod predsedujoči, nekaj vidikov tega poročila me sicer spodbuja in sem zaradi njih optimistična, vendar sem zaradi njih kljub temu morala glasovati proti. Gospa Andrej Kijene. Hvala, gospod predsedujoči. Jaz sem glasovala za poročilo oziroma zeleno knjigo o reformi skupne ribiške politike. Upam, da je danes s svojo odločitvijo Evropski parlament eh, prispeval k izboljšanju morskega okolja in k reformi skupne ribiške politike. 27 odstotkov naših eh, eh, ribiških vrst je ogroženih in če ne bomo ukrepali, bodo izginile. Če hočemo izboljšati stalež rib, potem je treba ustrezno ukrepati. 18 odstotkov vseh vrst rib je ogroženih in za celo vrsto leteh bi skoraj da morali prekiniti lov. Vendar pomembno je, da ne samo, da reformo zapišemo, temveč jo treba tudi izvajati. Ensinnäkin haluan todeta, että äänestin tämän vihreän... Gospod Takola. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sam sem glasoval za to poročilo. Naša politična skupina je glasovala v celoti za to poročilo, ampak gre za ribištvo v Evropski uniji in za izzive, pred katerimi se to nahaja. Sam bi želel več argumentov ponuditi v prid reformi. Prelov uh, cele vrste, vrste rib je skoraj da že praksa v Evropski uniji in zato moramo zaščititi tako ribe, kot seveda posredno tudi naše ribiče. Naravna območja potrebujemo tudi in uh, jih moramo zaščititi. Moramo uh, stalež. Uh, nekaterih vrst rib v Severnem morju zlasti zaščititi, če hočemo omogočiti, da bo njihova reprodukcija se nadaljevala, zlasti uh, v nekaterih določenih uh, vrstah. Gospod Hanna. Predsedajoči, 11 let v parlamentu protestiram proti skupni ribiški politiki, ker ima negativni vpliv na mojo državo. 65 odstotkov našega staleža je bilo vključenega v ukvir mednarodnega prava, vendar sedaj nam sistem kvot ne omogoča izkoristiti vsega možnega. Ampak ta argument sedaj postaja čista teorija, kajti cela vrsta staležev je izginila in sicer v vodah, kjer bi uh, morali govoriti o ribah kot o obnovljivem viru ribičem enostavno ne dajemo več možnosti sedaj v Islandiji, na Falklandskih otokih, v Avstraliji in tako naprej. Ribiči opravljajo to vlogo v Evropski uniji, pa smo jim preprečili dostop eh, do tega naravnega vira in zato ne opravljajo več svoje eh, pozitivne funkcije. Torej, vse skupaj je čista teorija. Naša plovila so v lukah in naše staleži so postali minimalni. Hvala. Zapisnik tega zasedanja bomo potrdili na naslednjem eh, zasedanju. Če ni nihče proti, potem bomo tudi resolucije, ki smo jih danes sprejeli, posredovali naslovnikom. S tem zaključujem to zasedanje in želim vam eh, prijeten konec tega tedna.